Madame la Présidente. Gospa Collègues, je vais vous demander de prendre place. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, če se posedete. Začeli bomo z glasovanjem. Hvala lepa. Ste pripravljeni? Ne še? Prosim, če zasedete svoje mesta. Spoštovane kolegice in kolegi, začenjamo z glasovanjem. Najprej poročilo Albrecht, varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. Nobenega amandmaja in eh, nobenega predloga za vrnitve ni, zato s tem lahko razglasim ta akt kot eh, dokončno potrjen. Gospod Albrecht, verjetno želite besedo? Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, samo na hitro dva stavka. Sprejetje Evropske uredbe o varstvu podatkov je